First of all, a very warm welcome uh, to our budget meeting. Dobro večer, pozdravljeni. Predsednik Artui žal ne bo uspel priti pravočasno, tudi podpredsednika ne bo, zato vodim sejo jaz kot uh, poslanec s najdaljšim mandatom v tem odboru. Mislim, da ne bo težav. Najprej sprejetje dnevnega reda. Če nimate ogovorov, bomo dnevni red sprejeli. Drugič, sporočila predsednika, Brexit. Glasovanje bomo preložili na 1. ali 2. april. Čakamo na informacije sveta. Bomo videli, kaj se bo zgodilo do takrat, kajti tudi Westminster mora glasovati in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Dobro, zdaj pa načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020, oddelek 1, Evropski parlament. Poročevalec je gospod Manka, Vladimir. Hvala vam, z predsedstvom smo imeli zelo napeto razpravo mislim pa, da smo vsi lahko zadovoljni z rezultatom, kar takoj bomo začeli z glasovanjem. Če se strinjate ali želite besedo, ne, super. Najprej bomo preizkusili glasovalne naprave. Glasujte, prosim. Yes, now. Yes, it works pretty well. kaže, da sistem deluje. Hvala. Zdaj bomo začeli z glasovanjem. Najprej priloga ena. Poročevalec je za, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa predlogi sprememb poročevalca, ki vključujejo sporazum s predsedstvom, enkratno glasovanje, priloga dve, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prav, zdaj pa predlogi sprememb. Predlog spremembe 7. Kdo je za? proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 10, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Yes, we have to close. Konec glasovanja. Imate glasovalno kartico? Ne, prav konec glasovanja. Rezultat je 14 proti 14, zavrnjeno. Predlog spremembe 38, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 55, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da bomo to preverili elektronsko, glasujemo. We close the vote. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto vzdržani. Mislim, da bomo to preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno, 32, do je za, proti vzdržani sprejeto, 33, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 34, kdo je za, proti vzdržani vzdržani. Mislim, da bomo to preverili. Preverjamo. Glasujemo. Samo 34 in 35. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 40 do je za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Vote is open, vote is closed. Konec glasovanja. sprejeto. 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 44, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 45 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 48, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Vote is open, vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 je bil umaknjen. 50. Kdo je za, proti, vzdržani? zavrnjeno. 52, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 52 je torej zavrnjen. 53 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 54 do je za, proti vzdržani, sprejeto. 56, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 58. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Okay. Okay. I got the message that it, it falls because... Sporočili so mi, da je ta brezpredmeten, ker smo sprejeli 58, prav. Predlog spremembe 59 do za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti prav? Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 23. odstavek, ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. 62. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 63. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Uh, the voting list is uh, closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 65 do je za, proti, vzdržani sprejeto. 66 je brezpredmeten, 67 je za. Proti. Želite preveriti? Prav. 67. Glasujemo. Close vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 69 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 70. Kdo je za? proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Bot is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 82, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85, kdo je za, to je z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, želite preveriti 85. We close. Konec glasovanja. Sprejeto. 87, kdo je za? ne, ta je brezpredmeten. Prav, 83. Trinosemdeset torej. Yes, next one. Yes. 83 je torej glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno.

zavrnjeno, zelo očitno. 89, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Devetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91, kdo je za? Ja, to je ustni predlog spremembe, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to kompromis številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to amandma 96, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto petindevetdeset za, petindevetdeset je brezpredmeten, sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Amandma sedemindevetdeset. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno osemindevetdeset za proti vzdržani sprejeto amandma sto za proti vzdržani zavrnjeno amandma sto ena to je ustni predlog spremembe poročevalca kdo je za proti vzdržani sprejeto sto tri prvi del, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko. 103, prvi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Drugi del je brezpredeten. Potem pa nadaljujemo 104. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. 104. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Še en glas nam manjka. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 105. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Na to imamo vodno izjavo 1. Kdo je za? Kdo je proti? Bom še enkrat začel. Kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Še dva manjkata. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to amandma 2. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži sprejeto? Tri, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo še poimensko o celotnem poročilu. Začenjamo z glasovanjem. Še en glas manjka. Dobro, konec glasovanja. Čestitke, gospod Manka. Sprejeto. Dobro, potem nadaljujemo s četrto točko. Tu gre za predlog uredbe sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. Kot rečeno, je to um, prenešeno na 1. ali 2. april. Na to proračun za leto 2019. Um, Daniel Vioti je odsoten. Eda, Eda, izvolite. Hvala lepa. Zelo na hitro. Tu imamo dva prenosa. Eh, številka pet eh, in tu gre za pet eh, milijonov evrov, ki so prenešeni iz partnerstv na razvoj zato da lahko upoštevamo našo zavezo za Afriko in na to drugi, drugo pa je povezano s 370 eh, milijoni evrov za financiranje eh, migracijske politike. In tu smo prejeli na zadnjem sestanku nekaj informacij, tudi v pisni obliki smo eh, prejeli informacije iz strani komisije in upam, da bomo lahko glasovali za ta dva prenosa. To je vse. No, dobro, potem bomo glasovali, kdo je za. Bomo kar glasovali po imensko. Še dva glasova manjkata, konec glasovanja. Sprejeto. Torej, obe prošnji za prerasporeditev sta sprejeti. Čestitke gospodu Vjotiju. Na to imamo naslednjo točko, tu sem poročevalec sam. In sicer gre za eh, prerasporeditev C1. To je bilo dogovorjeno z, na zadnjem sestanku uh, biroja in tu gre za uh, za prerasporeditev 4 milijonov evrov. Tu imamo parlament, eh, sodišče Evropske unije, 16.36 eh, vrstica, eh, socialne dejavnosti, socialni odnosi. In na to Evropska unija Luksemburg za 2019, na to za uh, ombudsmana. Imamo tudi prenos iz AD. Aha. AD7, eno delovno mesto AD7 e je prenešeno na AST7, eno AST6 na AD6 in tri AD6 na AD6 tri, adi šest začasno. Hvala lepa, kdo je za, kdo je proti. Konec glasovanja. Še vedno nam manjka šest glasov. Dobro, smo končali. torej, če nihče nima nič proti za porazdelitev za ombudsman oziroma za sodišče Evropske unije, potem je to sprejeto. Gospe Holmajer ni in tudi ni posredovala nobenih posebnih informacij. Gospa Holmajer je pravkar prispela. Dobrodošla, Monika. V čisto pravem trenutku si prišla, vse smo sprejeli, vse, kar si želela. Naslednjico bomo sestali 1. in 2. aprila. Hvala, da ste se nam pridružili in lep večer. Naslednji.